Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za upravni odbor Evropskega mehanizma za stabilnost. Gre za različne kandidature za članstvo v tem upravnem odboru in dajem besedo predstavniku sveta gospodu Leškevičiusu. Predsedujoči, poslanke, poslanci, gospod komisar. Evropski mehanizem za stabilnost je mednarodna finančna institucija, ki jo vzpostavlja medvladna pogodba. Gre za ESM, 18 držav članic Evropske unije je vključenih danes v evroobmočje, ampak ta Evropski mehanizem za stabilnost je ločena institucija. Zato svet ni pristojen razpravljati o zadevah o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost. Zlasti pa ni svet nikoli razpravljal o ustanovitvi upravnega odbora tega mehanizma. Poleg tega, Litva ni članica Evropskega mehanizma za stabilnost, zato ne moremo ocenjevati tega mehanizma z stališča članice. Sam mehanizem lahko ocenjujem bolje na podlagi vaših vprašanj. Člen 33 pogodbe določa ustanovitev Evropskega mehanizma za stabilnost, med drugim tudi eh, predvideva direktorja in eh, eh, upravni odbor ESM-a. Poleg tega člen 18 določa naslednje. Poslovnik o zaposlenih bo vzpostavil vse metode in postopke za obravnavo pritožb zaposlenih. Torej, ta pravilnik zaposlenih v tem mehanizmu je tisti, ki predvideva tudi ustanovitev upravnega odbora. Na podlagi tega, kar sem rekel, boste razumeli, da ne morem ocenjevati ustreznost ali primernost ustanavljanja upravnega odbora. Vsekakor pa je treba zagotoviti zaposlenim v Evropskem mehanizmu za stabilnost možnost, da Eh, vložijo pritožbe v primerih, eh, ko niso zadovoljni z obravnavo za strani delodajalca. Podobno imamo v Svetovni banki, v Mednarodnem denarnem skladu in tako naprej. In eh, Evropski mehanizem za stabilnost, kolikor vem, je predvidel minimalne stroške za ustanovitev takšnega upravnega odbora ta odbor se bo sestajal na ad hoc osnovi in člani ne bodo upravičeni do nobenih nadomestil za delo, ki ga bojo upravljali kot člani upravnega odbora. Upravni odbor torej ne bo imel nobenega vpliva na proračun Evropske unije. Kar zadeva proračun Evropskega mehanizma, pa so eh, organi nadzora in vodenja tisti, ki bodo določali potrebna sredstva. Pripričan sem, da so direktori Evropskega mehanizma za stabilnost upoštevali vse pravilnike, vse določbe, ki jih morajo. Zaposleni ne bodo klasični uradniki, In vsako odločanje o njihovem statusu strani evropskega pravilnika bi lahko pomenilo, da bo prišlo do negativnega vpliva na naš proračun. Več ne morem reči, rekel bom samo to, kar sem že prej povedal, namreč, da težko ocenjujem vlogo eh, upravnega odbora Evropskega mehanizma za stabilnost természetesen sok mindenre kíváncsiak. Hvala. Seveda smo sedaj zelo zainteresirani za stališče komisije v zvezi s tem vprašanjem. Gospod eh, Ševčevič, ponovno imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči, minister, poslanke in poslanci. Na začetku bi se tudi sam zahvalil štirim članom Evropskega parlamenta za vprašanje, ki ste nam ga zastavili. Očitno ste zainteresirani za ustanovitev in delovanje Evropskega mehanizma za stabilnost. Mislim, da se vsi strinjamo, da je ta mehanizem zelo pomembno orodje v našem odzivanju na krizo. Na ta način bomo pokazali napredek, ki ga je zmožna narediti Evropska unija v kratkem času. Še naprej bo mehanizem zagotavljal boljšo finančno stabilnost in našo sposobnost reševanja problemov posameznih nacionalnih držav. Komisija zato predvideva vse ukrepe, da bi zagotovili najboljše možne prakse, ki so e, tipične za ugledne mednarodne finančne institucije. Preden se lotim konkretne zadeve, je treba povdariti še nekaj. To so tudi zastavljalci vprašanja, naprimer, povedali. Mehanizem je neodvisna evropska finančna institucija izven pogodbe. Komisija je samo opazovalec delovanja evropskega mehanizma za stabilnost in poskuša slediti dogajanjem v njem. Približno 100 zaposlenih je oziroma bo v evropskem mehanizmu za stabilnost, njihova struktura se bo spreminjala odvisno od potreb. To velja tako za zaposlovanje kot tudi za obravnavanje pritožb zaposlenih. Upravni odbor Evropskega mehanizma za stabilnost bo omogočal mehanizmu razreševati uh, zadeve, ki se nanašajo na zaposlene, zlasti, ko gre za njihove pritožbe, na podoben način, kakor eh, to urejo druge mednarodne finančne institucije, kot so eh, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in tako naprej. Pravilnik za zaposlene in eh, poslovnik je nekaj, kar so direktori Evropskega mehanizma že sprejeli in sicer je, so ti dokumenti v skladu s strukturo vodenja in upravljanja, kot je bila predvidena pri sprejemanju tega akta. Naj nekaj pojasnim za en trenutek. Upravni odbor bo sestavljalo pet neodvisnih članov, njihova vloga bo odločati o sporih in o podobnih eh, zadevah, ki se nanašajo na zaposlene. Upravni od, člani upravnega odbora ne bodo mogli opravljati katerekoli funkcije v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost pred, med ali po Eh, opravljanju vloge člana upravnega odbora. Na ta način hočemo zagotoviti njihovo čim bolj avtonomno vlogo. Stroški, ki bodo nastali z delovanjem upravnega odbora, niso določeni vnaprej, eh, bodo eh, odvisni od posameznega primera. Nadomestila članom upravnega odbora so zaupne narave, Vsekakor pa bodo podobna, kakor so eh, nadomestila članom podobnih eh, mednarodnih tribunalov oziroma eh, takšnih organov. Vsekakor položaj članov upravnega odbora ne bo združljiv za kakršnokoli vlogo eh, nekoga, ki deluje ali je zaposlen v Evropskem mehanizmu za stabilnost. Vsekakor bomo zagotovili, da ne bo prišlo do prevelikega finančnega bremena, za Evropski mehanizem za stabilnost zaradi delovanja upravnega odbora, vsekakor pa ti stroški ne bodo kriti iz proračuna EU. Še nekaj, uh, zakaj sprašujete, je možen takšen uh, upravni odbor. 33. člen pogodbe zagotavlja, da je treba določiti pogoje zaposlovanja eh, predsednik, direktorja upravnega odbora in tudi ostalih članov. Pravice zaposlenih so zapisane v različnih dokumentih, ki sem jih omenil in ki jih je treba med seboj skupaj brati. In še nekaj bi povedal. Evropski mehanizem za stabilnost ni neka alternativa, kot nekateri poslanci poskušajo uh, razumevati oziroma eh, sklepati. ESM ni Evropska inštitucija ali agencija, torej tukaj ni nobenega dostopa uh, zaposlenih do Eh, tistih ugodnosti in pravic, ki izhajajo iz različnih eh, pogodb, ki jih sicer sklepajo posamezni uradniki z organi Evropske unije. Obstaja cela vrsta akterjev, ki so vključena v to, zato niti Evropsko sodišče, niti Evropski mehanizem nista mogla dodelati še dokončno vseh pravil. To bo trajalo še 18 eh, mesecev. ESM preden ne bo prišlo do tega dogovora, mora seveda delovati. Potrebna so uh, ustrezna pravna sredstva, ki bi so na voljo uh, zaposlenim v ESM-u. Dokler ne bosta Evropsko sodišče in ESM dosegla dogovora, bo uh, Evropsko sodišče samo spremljalo delo ESM-a in da bi zagotavljalo legitimnost in zakonitost njegovega delovanja, kar zadeva njihove zaposlene. Še nekaj. ESM poskuša zagotoviti ustrezne mehanizme za razreševanje sporov, vendar je to inštitucija, katera bo delovala na podlagi cele vrste notranjih administrativnih aktov in eh, le te bo treba še dodelati in potrditi v prihodnosti. Hvala. Naj vas obvestim, da bomo na koncu te razprave, eh, da, da bo ta razprava potekala brez možnosti postopka, pritegnite pozornost predsedojočega in tudi modrih kart ne boste mogli zastavljati. Sedaj pa je naslednji govornik, gospod Brok. Gospod predsedojoči, predsedojoči svetu, gospod komisar, malce sem šokiran glede na to, kako je komisija odgovarjala na vprašanje, ki se nanaša na eno od politik eh, skupnosti. Šokiran sem ne zaradi komisije samo, temveč tudi zaradi obravnave s strani sveta. Svet še razumem, komisije pa ne. Po pripombah gospoda Ševčeviča vidim, da bo uporaba eh, sodišča Evropskih skupnosti možna. Torej, ne nekaj, kar eh, je najboljša rešitev, temveč nekaj, kar bo samo možno. Za sto ljudi ustanavljati posebni upravni odbor se mi zdi, da je kar malce draga zadeva. Drugič, ESM je nastal na podlagi pobude Evropskega parlamenta. In menili smo, da je to mehanizem Evropske unije, ki mora biti samostojen iz enega ali drugega razloga. Ampak zakaj je sedaj to predvideno popolnoma drugače, kot to velja za vse ostale organe, pa ne vem. Mislim, da bo treba to nekoliko uh, popraviti. Verjetno eh, bo Evropsko sodišče tudi kaj imelo povedati. Gre za pravila, pravilnike, ki gredo v neprimerno smer in mislim, da je to eh, pristop, ki ga lahko samo obžalujemo, kar zadeva stroške. Proračun Evropskega mehanizma za stabilnost naj bi bil skromen in uh, naj ne bi prihajalo do dodatnih stroškov, ki bi bili pretirani, kadar pride do spora med eh, samim mehanizmom in, in eh, zaposlenimi. No, to bi zelo previdno ocenjeval. In sedaj nekdo primerja eh, ta mehanizem za Svetovno banko, za Mednarodnim denarnim skladom. To me je tudi uh, šokiralo. Ne vem, morda, če bi kopirali vse, kar se dogaja v Washingtonu, bi to bilo bolj uh, pravično. Mislim, da je tukaj treba upoštevati države članice in seveda je treba upoštevati tudi možnost, da pustimo takemu organu zaživeti in začeti delovati. Če tega ne bomo naredili, potem uh, članice Evropske unije ne bodo imele nobene koristi od tega. Evro je politika Evropske unije, to je treba vedeti. In mislim, da eh, če bomo sedaj stvari organizirali na tako razdrobljen način, ne bomo ničesar dosegli. Gospe in gospodje, šokiran sem in lahko komisiji samo povem, da sem izjemno žalosten. Köszönöm szépen, most Galtieri úr jössz. Najlépse hvala, naslednyi govornik, gospod Galtieri. Grazie, presidente, ma devo dire... Gospod predsedujoči, moram reči, da sem tudi sam povsem nezadovoljen z odgovori, ki smo jo dobili strani sveta in komisija je na naše vprašanje. Seveda, ESM je nek medvladni organ. To dobro vemo. Ampak, če želimo iti še naprej po tej poti, ko bomo govorili, da Evropska unija pri tem nima nič, in da ESM, ESM je nekaj drugega. Eh, komisija in svet sta citirala ta mm, člen, pa še kakšen drugi člen o tem, kaj zadeva Evropsko unijo ali ne. Torej, potrebovali bi morda novo pogodbo, neke nove podlage, ampak za to bi potrebovali 18 mesecev ali ne. Mislim, da bi laže ostali kar brez odgovora. Namreč, če to nima zveze z Evropsko unijo, mislim, ne vem, vemo, da Evropska komisija to pobudo lahko da, potem Euro, Euroskupina to odobri, e, o tem govorimo tukaj, torej ob vsem tem je zelo smešno, če slišimo reči, da mi z SM-om nimamo nič. In zato vprašanje, kako to, da Eh, sodišče Evropske unije za uslužbence ima šest sodnikov za obravnavo zadev, ki zadevajo vse uslužbence. Eh, torej, to pomeni, da mi eh, tukaj trošimo denar za stvari, ki so nesmiselne. In potem, kdo nadzira ESM? Parlament ne, zato ker to ni Evropska unija. Ali ga lahko nacionalni parlamenti nadzirajo? Se ne ve. Torej, kaj sploh to je ta ESM? Pomeni, da to lahko postane nek organ brez vsakršnega nadzora. Tako da ta zadeva, o kateri govorimo, je zaskrbljujoč simptom za neko težnjo, ki jo tukaj opažamo. Namreč, ko smo večkrat se že sklicevali na člen 136 v zvezi z ESM, smo že povedali, da to ni ta prava pot, po kateri smo šli in da bi tudi um, v sklepih Evropskega sveta moralo biti to zapisano. Torej, potrebovali bi nek pravno ustavni okvir Evropske unije, v katerega bi se to umeščalo, ne od katerega bi se to oddaljevalo. Tako da kot je eh, podpredsednik Ševčovič potrdil, eh, da se za ta mehanizem sodišče Evropske unije za uslužbence naj ne bi uporabljalo, potem mm, je prav čudna ta odločitev, da naj bi ESM deloval nekako drugače in zato moram tudi obžalovati izjavo, ki jo je dal predstavnik sveta. Torej, pet sodnikov za sto ljudi pomeni prihranek medtem ko sedem sodnikov za sto tisoč ljudi pa pomeni obremenitev za proračun Evropske unije ali kaj. Pa gotovo vsi člani Evropske unije morda res niso člani ESM, ampak vsi člani ESM so člani Evropske unije, tako da eh, tukaj nečesa ne razumemo. Mi kot Evropski parlament torej ne bomo mogli izvajati nobenega nadzora in tudi se ne ve, kdo ga bo lahko izvajal nad ESM-om. Eh, e torej bodo morale države članice odgovarjati za to politično izbiro, to politično odločitev, ki kaže, da gre. Eh, Evropska unija pri tej točki prav v nasprotno smer v primerjavi s tisto, ki bi jo morali zagotavljati z upravljanjem evrskega območja. Hvala. Naslednji govornik je gospod Gigold. Gospod predsedojoči, najprej moram tudi sam izraziti začudenje glede na ta postopek. 100 zaposlenih, 5 članov uh, upravnega odbora, imamo pa posebno sodišče za reševanje vprašanj zaposlenih v Evropski uniji in Vprašanje, ki smo ga zastavili komisiji, je, zakaj je potreben ta organ v ESM-u. In ko smo vprašali to svet, so nam rekli, ja, vprašajte sam Evropski mehanizem za stabilnost, kot da je to nek samostojni organ, ki plava v zraku. 25. marca 2001 je svet sklenil in obljubil, da bo Evropski svet in komisijo redno obveščal o delovanju ESM-a. Torej, vi kot svet ste takrat prevzeli odgovornost, da nam boste odgovarjali na vprašanja. In sedaj nas pošiljati nazaj na ESM pomeni, da enostavno svoje odgovornosti ne boste opravili po drugi strani pa uh, pravite, ESM je samostojna institucija. Leta, eh, letošnjega leta smo postavljali to vprašanje gospodu Riglingu in tudi ta nam ni odgovarjal. Ni nam želel podati informacij, ki smo jih zahtevali. In poslal nas je na, Evrops, eh, na evrsko skupino. Uh, ponovno nismo nikamor prišli. Sedaj resnično sprašujem vaš kot svet, kako gledate na ta mehanizem. Od komisije pa pričakujem, da bi nam pisno odgovorila o tem, kateri pravni postopki, katere sklepe in odločitve je treba sprejeti, da bi delovanje tega upravnega odbora lahko zasnovali v okviru Evropskega sodišča za zaposlene, ne pa da bomo sedaj ponovno ustvarjali neko eh, sivo cono medvladnega delovanja. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Gigold. Drugih govornikov ni na seznamu, zato Bom kar takoj dal besedo podpredsedniku komisije gospodu Ševčeviču. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vidim, da gre tukaj za vprašanje uh, o instituciji, ki je bila vzpostavljena zelo hitro, zelo na hitro, lahko celo rečem, in je pač uh, vključena v sodelovanje z velikimi pomembnimi finančnimi institucijami, zato je treba zagotoviti, da deluje v skladu z zakonodajem, z najboljšimi praksami eh, in z vsemi temeljnimi načeli, ki upravljajo delo sorodnih mednarodnih finančnih ustanov. Iz tega vidika lahko popolnoma razumem, zakaj je prišlo do tega administrativnega oziroma upravnega odbora v zvezi z evropskim mehanizmom za stabilnost, ker je bil potreben nek organ, ki bo zagotovil, da se bodo ustrezno obravnavali vsi morebitni spori ali prijave neustreznega delovanja. Se pa vsekakor lahko strinjam tudi z vami, eh, ko pravite, da je treba primerjati delovanje tega organa in število njegovih zaposlenih z Evropskim sodiščem. In eh, potem pa lahko gledamo, za koliko eh, uradnikov gre v celoti, za kakšno število uslužbencev. Evropsko sodišče eh, prav tako eh, pokriva določene funkcije, ki bi lahko vključevale tudi funkcije tega upravnega odbora. Vendar se v vsakem primeru trudimo zmanjšati na čim nižjo raven potrebne stroške ter poskrbeti za to, da ne bo negativnih učinkov na proračun. Menim, da bi kot trajno rešitev morali predlagati, da bi Evropski mehanizem za stabilnost začel v bistvu s pripravljalnimi deli uh, in da bi najprej upošteval samo tiste primere, ki jih mora obravnavati, medtem ko bi lahko pritožbe in prijave uslužbencev lahko posredovali Evropskemu sodišču za uslužbence. Uh, ESM pa je pomembna funkcija Evropske unije, lahko pa vam seveda posredujemo več podrobnosti o tem, kakšni so pravni vidiki delovanja tega organa. Dosedanje analize so pač predvidevale, da bo šlo tukaj za proces, ki bo trajal vsaj 18 mesecev, preden se vse vzpostavi, to sem povedal tudi že v vodoma. In glede članov upravnega odbora moram reči, da so neodvisni, komisija ima le funkcijo opazovalca in upam, da bo ta rešitev zvenela vsem dovolj razumno. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim gospoda Broka, da ne zahteva še enkrat besede, eh, kaj ti želel bi dati besedo predstavniku sveta. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, hvala za vse vaše pripombe. Lahko vam zagotovim naslednje. Vse vaše pripombe bom prenesel ostalim ministrom, svojim kolegom. Odločitev za ustanovitev upravnega odbora za evropski mehanizem za stabilnost je pomembna, kajti treba je eh, zaščititi eh, jih eh, tako, kot so vsi ostali zaposleni zaščiteni. Vendar zaradi narave ESM-a je bilo treba najti primerni organ. ESM se je odločil oziroma njegov uh, upravni organ se je odločil za ustanovitev tega upravnega odbora oziroma tribunala za reševanje sporov, ki zadevajo njihove zaposlene. Pripričan sem, da bo da je Evropski mehanizem za stabilnost upošteval vse dejavnike, ko se je odločil za ustanovitev upravnega odbora. Prepričan sem pa tudi, da bo upošteval mnenja, ki so jih eh, izrazili v zvezi s tem poslanke in poslanci. Ker je to moj zadnji nastop pred vami v imenu sveta, bi izkoristil to priložnost, da se vam vsem zahvalim za vašo potrpežljivost, za vašo pozornost v tej razpravi, pa tudi za sodelovanje v času Litvanskega predsedovanja svetu Evropske unije. Hvala. Mi is köszönjük a litván elnökség. Najlepša hvala. Gospod Leškevičius, hvala predsedstvu. In če smo slišali kritične glasove v tej razpravi, mislim, da vse eno lahko ugotovimo, da je bilo litovsko predsedstvo zelo aktivno udeleženo v naših razpravah. S tem zaključujem to razpravo in upam, da bomo v naslednjem volilnem, predvolilnem času se lahko izognili ponovnemu zastavljanju vprašanj o evropskem mehanizmu za stabilnost. Evropska unija je zelo zapletena in seveda